spoštovani kolegi bomo nadaljevali. Euh, imam več najav zapisnik včerajšnje seje je na voljo ali imamo kakšen komentar? ne. torej je sprejet.